señor presidente. Gospod eh, predsedujoči. No, queridas. Spoštovane kolegice in kolegi. Ne vidim ravno kakšnega poslanca, čeprav sem rekel spoštovane poslanke in poslanci zaenkrat. Imamo samo šest uh, poslank v tej dvorani, ampak gotovo je to tudi zadostno število, vsaj za začetek. Pozdravljam tudi komisarja in predlagam, da začnemo kar s prvo točko večernjega dnevnega reda, to je poročilo Liotar o novih živilih. Gospa Liotar kot poročevalka bo prva dobila besedo za to, da nam naredi predstavi uvod. Štiri minute imate, gospa Liotar. Ja, voorzitter, vriendelijk bedankt. Uh, en ik wil ook alle... Najlepša hvala, gospod uh, predsedujoči. Tudi sama bi želela pozdraviti vse prisotne in neprisotne poročevalce v senci ter kolegice in kolegi. Hvala za odlično delo. Uh, Eh, nova uredba o novih živilih bi morala biti širša in se ne bi smela ukvarjati, saj po mojem mnenju, samo z živili in varnostjo hrane. Eh, morala bi vključevati tudi etične premisleke, potem um, okoljske premisleke in tako naprej. Inovacije so sicer dobre, ampak ne smejo iti na, uh, na uh, račun zdravja ljudi. In mislim, da je to tisto, kar moramo imeti pred očmi. Kaj so torej nova živila? To so predvsem proizvodi, ki še niso bili na trgu Evropske unije pred eh, septembrom 1997. Zakaj? Zato, ker bodi si jih še niso izumili ali pa jih nismo na našem trgu priznavali kot eh, hrano. Takšen primer je nanotehnologija in eh, namensko proizvedeni nanoproizvodi so nekaj, kar bi želeli proizvajalci dati na trg. Seveda, naj bi to pomagalo potrošnikom, naprimer pri zmanjševanju Eh, maščob v, in vnosa maščob v hrano. Vendar moramo biti najprej prepričani, da so te nove tehnologije zdrave in da ne škodujejo ne zdravju živali, ne ljudi, kot tudi ne okolju. Načelo, ki ga moramo upoštevati, je, da tukaj vedno, preden se odločimo za uh, dajanje na trg oziroma v promet novega živila, moramo uporabiti previdnostno načelo. Poleg tega morajo potrošniki imeti možnost izbire. Nova živila morajo biti kot takšna tudi označena. In tukaj se pojavi problem. Uh, meso kloniranih živali in njihovih potomcev, na primer. Potrošniki danes eh, poskušajo kupovati čim več proizvodov, ki so narejeni z živalmi, prijaznimi tehnologijami. Klonirane živali in njihovi potomci pa seveda njim so rezultat eh, ali produkt živalim prijazne proizvodnje. Eh, na trgu Evropske unije s temi proizvodi nimamo nobenih komercialnih praks in sedaj imamo možnost, da bodo prišli, da bodo prišla živila narejena iz kloniranih živali na naše krožnike. Od leta 2006 že govorimo v Evropskem parlamentu o kloniranih živali. Leta 2008 smo sprejeli resolucijo in, in poročilo Parish. Eh, kjer smo poskušali urediti te zadeve. V pogajanjih s svetom pa je postalo očitno, da ni svet sprejel našega apela. Mi smo zahtevali, da mesa iz kloniranih živali in njihovih potomcev ne smemo vključiti v to novo uredbo. Svet je tukaj bolj eh, pripravljen na novosti. Če bodo te vrste živali tudi spadale v to uredbo, potem eh, se bo zgodilo, da bo resnično te vrste hrana oziroma ta živila prišla na našo mizo. Mislim, da moramo tukaj bolj skrbeti za varnost hrane, eh, pa tudi za etične in druge vidike. Čas nas eh, preganja, kajti v ZDA so sedaj sprostili trgovanje z mesom, narejenim iz kloniranih živali. In lahko se zgodi, da se bo to meso kmalo znašlo tudi na našem trgu. Evropski parlament mislim, da mora biti uh, s tem v zvezi tako odločen, uh, in zavračati to možnost, kako smo to eh, počenjali v zadnjih eh, dveh letih. Ne želimo, da nas tukaj nekaj preseneti, nekaj neželjenega in voljivkam in voljivcem moramo dati vedeti, da kloriranega mesa ne želimo. Najlepša hvala. Hvala, gospa Liotar. Vi ste vsekakor izjemno izkušena kolegica in Veste, da kot poročevalka imate na začetku 4 minute na voljo, da predstavite poročilo, na koncu pa še 2 minuti. Nekateri kolegi hočejo na začetku 6 eh, minut, eh, pa potem na koncu vendarle še ustrajajo. Vsekako je prosim, da um, ne pozabite na časovne omejitve. Sedaj pa dajem besedo komisarju Johnu Daliju ki nam bo predstavil stališče komisije o tem poročilu in eh, stališče komisije v zvezi s tistim, kar je povedala gospa Liotard. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanki, poslanci. Marca lani je parlament prvič eh, glasoval o eh, predlogu uredbe za novo živila. Svet ohranja stališče, da je potrebno eh, odobritev novih eh, proizvodov, preden se dajo na trg, zato da bi zagotovili, da so tehnike proizvodnje, eh, ki jih uporabljajo za nje, varne in da upoštevajo tako interese potrošnika kot tudi okolja. Predlagan postopek bo racionaliziral in pospešil proizvodnje, postopek dejanja odobritev, ko gre za oceno, varnostno oceno posameznega živila se strani agencije EFSA. Vsebuje tudi boljšo varnostno oceno, tako da bi varna tradicionalna živila iz tretjih držav lahko še naprej prihajala na trg EU. Hvaležen sem parlamentu za splošno podporo, za to, da bi postopek dejanja odobritev racionalizirani. Kar zadeva nanomaterijale, komisija se zavzema za eh, strogo označevanje vseh živil, ki imajo, ki se bojo pro, eh, namensko proizvedene nanomaterijale. Vendar komisija se še ni uspela dogovoriti s svetom, ko gre za uskladitev z novimi določbami Lisbonske pogodbe, zlasti ko gre za opredelitev pojma na to nanomaterijali. Pri Pričan sem, da bom našli uravnoteženo rešitev, tako da bomo lahko izboljšali besedilo. Kar zadeva kloniranje živali, strinjam se s tem, kar pravi parlament, da je to zelo pomembno in občutljivo vprašanje. Veste, da bom pripravil poročilo o vseh vidikih kloniranja v zvezi z proizvodnjo hrane do novembra letos, potem pa bodo sledili ustrezni zakonodajni predloge komisije. Odločen sem, da bomo pri tem upoštevali vsa vprašanja, zlasti tiste, ki se nanašajo na zdravje in dobrobit živali v celotnem njihovem življenjskem obdobju. Vpliv posameznih ukrepov na kloniranje in kloniranih proizvodov na mednarodno trgovino je tudi eden od ključnih vidikov, ki ga bo treba vključiti v ta, te ukrepe. Na podlagi tega poročila bom poskušal ugotoviti, kakšna je zadovoljiva in sorazmerna rešitev, ki jo bomo lahko učinkovito tudi izvajali. To poročilo bo eh, začetek eh, razprav, katerih cilj je priti do eh, za vse inštitucije zadovoljivega dogovora. Na koncu se zahvaljujem poročevalki gospe Liotar in poročevalcem v Senci za zelo Eh, dobro upravljeno delo in sedaj me veseli, ker bom lahko prisluhnil stališčem poslank in poslancev. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj so na vrsti govorniki in govornice v imenu političnih skupin. Vesel sem, da lahko najprej dam besedo gospej Pilar Ajuso, ki eh, bo govorila v imenu ELS, Evropske ljudske stranke. Zlasti zato, ker prihaja ne samo iz eh, Španije, tako kot jaz, temveč tudi zato, ker gospa Ajuso prihaja iz istega eh, okrožja, čeprav nisva člana iste politične skupine. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar. Ta uredba pravite, da je pomembna ne samo za potrošnike, temveč tudi za agroživilsko industrijo. Gre za nova živila, nove eh, tehnološke postopke za njihovo proizvodnjo. Potalili ste tudi, da je najbolj sporna tema, odkar govorimo o meso iz kloniranih živali in njihovih potomcev, tudi tema, ki se nanaša na ta predlog uredbe. V parlamentu smo, kar zadeva to vprašanje kloniranih živali, hoteli izključiti iz te uredbe, zato ker se nam zdi, da ne moremo samo z nekaj stavki odpraviti nove tehnologije in klonirane živali. Zdelo se nam je, da je to nekaj, kar potrebuje povsem ločen postopek, ločeno poročilo in tako naprej. Tudi v moji politični skupini je tekla zelo žovčna razprava o tem predlogu uredbe. Pravite v imenu komisije, da prepovedujete oziroma nameravate prepovedati uporabo kloniranih živali, da pa pripravljate tudi drugačne zakonodajne predloge, kar pomeni, da ne delujemo v eni smeri. Ko bomo prišli eh, do predloga komisije, bomo šele lahko rekli, ali se z njim strinjamo ali ne. In zaradi tega bodo tudi člani moje politične skupine jutri glasovali eh, zelo različno. Druga eh, zelo občutljiva tema, so seveda namensko proizvedeni nanomaterjali. Potrebujemo novo definicijo nanomaterjalov in sicer ne samo zaradi označevanja na živalih. Gre za cele vrste študij, ki jih še potrebujemo, ki bodo ugotovile, kakšen je vpliv nanomaterjalov na živila. To moramo vedeti in imeti vnaprej. Prepričana sem, da boste na ta način tudi delovali. Najlepša. Hvala, gospa Ajuso, ki je govorila v imenu Evropske ljudske stranke, kar sem prej pozabil povedati. Sedaj pa gospa Sarbo, ki bo v imen, v im, govorila v imenu uh, socialistov in demokratov, tri minute imate časa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi poročevalki za to poročilo in za to, da je bila pripravljena z mojo politično skupino sodelovati zelo tesno. Naša glavna skrb je navezana predvsem na uh, uporabo živil, ki so narejena iz kloniranih živali. Če gre za proizvode, eh, ki so narejeni iz teh živali, potem je treba reči, da s to hrano, s temi živili še nimamo dovolj izkušen, zato ne vemo, ali, ta, eh, ali so ta živila varna. Posledice uporabe takšnih živil na potrošnike še ne poznamo. Eh, glede na vpliv kloniranja in novih tehnologij, ki so še neustrezno razvite tudi na dobrobit živali, se nam zdi, da bi morali eh, to izključiti iz te uredbe. Hrana, ki je narejena eh, s pomočjo nanotehnologije in iz nanomaterialov, je hrana oziroma to so živila, z katerih posledice še ne moremo oceniti. Mi pa vedno zagovarjamo načelo varne hrane. Zato je treba eh, so strani agencije EPSO doseči, da bo ta opravila celovito oceno varnosti teh eh, živil, preden jih bomo dali na trg. Tukaj je potreben previdnosti pristop, ko gre za eh, živilsko-predelovalni sektor. Vse dokler ne bomo vedeli, kakšen je vpliv nanomaterjalov na človeka in okolje. Poleg tega eh, moramo potrošnikom zagotoviti informacije o tem, kaj použivajo in zaradi tega potrebujemo ustrezne zahteve označevanja. Sicer je eh, bistvo te uredbe, da mora biti vsa živila ki jih eh, dajemo pri nas na trg, varna za človeka, pa vseeno moramo skrbeti tudi za dobrobitje živali. Z veseljem bom podprla vse predloge sprememb, ki se nanašajo na boljše dobrobit eh, živali, zlasti, ko gre za metode eh, preizkušanja brez uporabe živali, kajti na ta način bomo dosegli svoje cilje. Stališče parlamenta v zvezi s temi vprašanji je popolnoma jasno vse od prve obravnave tega predloga uredbe in prvo poročilo je eh, podprla velika večina poslank in poslancev. Svet se ne želi eh, v okviru kompromisa približati našim stališčem, zato bo Evropski parlament, ki zagovarja interese potrošnikov in državljanov, ustrajal na svojem strogem stališču. Najlepša hvala, kolegica. Sedaj pa v imenu skupine liberalcev dajem besedo za dve minuti gospej Parvanovi. Hvala, gospod predsedujoči. Komisar, kolegice, kolegi. Tudi sama se želim zahvaliti poročevalki in tudi v imenu gospela Barž, uh, eh, poročevalke v Senci, bi želela predstaviti glavne ugotovitve našega odbora. Glavno odprto vprašanje v tej uredbi o novih živili je vprašanje uh, ravnanja z živalmi. Do sedaj tudi ne vemo, kakšne so posledice uporabe uh, Eh, proizvodov narejenih iz kloniranih živali, ne upoštevamo etičnih eh, promislekov in tako naprej. Zato predlagamo, da se meso narejeno iz kloniranih živali izključi iz področja uporabe te uredbe. Komisijo pa prosimo, da pripravi nov zakonodajni predlog, ki bo upošteval vsa ta odprta vprašanja. Kar zadeva proces eh, dejanja odobritve, mislim, da tega Eh, ne moremo spremeniti, dokler ne bo Evropski parlament imel možnosti razpravljati o vseh posledicah uporabe namensko proizvedenih nanomaterialov. V resoluciji iz leta 2008 o kloniranih živalih je um, Evropski parlament že pre predstavil svoje odločno stališče o tem. Zlasti, ko gre za uh, potrebo po uh, eh, pripravljanju pripravi in izboljšanju ustreznih metod za ocenjevanje tvegan in nevarnosti povezanih z namensko proizvedenimi nanomateriali. Preden se bomo odločili, se moramo posvetovati z vsemi deležniki. Tukaj je najbolj pomembna tudi preglednost. Državljanov moramo zagotoviti dostop do ustreznih podatkov, eh, na podlagi katerih je bila opravljena ocena tvegan. Gre za vse podatke, ki so v skladu z Arhuško konvencijo in eh, zakonodajo Evropske unije. Dostop javnosti do podatkov in eh, zaščita intelektualne lastline sta tukaj izjemno pomembna vidika. Transparentnost je potrebna tudi, ko gre za označevanje eh, proizvodov oziroma živil eh, ki so narejena z uporabo gensko spremenjenih organizmov. Zagotoviti torej moramo varnost in transparentnost za naše državljane in državljanke. Hvala, kolegica. V imenu zelenih sedaj dajem besedo gospodu Štasu. Kolegice, kolegi, gospod komisar, ko sem prvič prišel v ta Evropski parlament, smo razpravljali ravno o varnosti eh, živil. V Belgiji smo imeli takrat za seboj že celo vrsto kriz, BSE in tako naprej. In takrat je predlagala komisija pripravo bele knjige o varni hrani. 83 različnih ukrepov je tam predlagala za to, da bi zagotovili državljanom EU boljšo in varno hrano. 11 let kasneje mislim, da smo lahko ponosni na delo, ki smo ga opravili. 90 odstotkov predlaganih ukrepov že izvajamo v praksi. Sedaj pa hočemo ugotoviti in preveriti, kako ravnamo z temi novimi živili oziroma produkti. To so živila, ki nastajajo na podlagi novih proizvodnih tehnologij, tistih, ki jih pred 15. majem leta 1997 še nismo poznali. Eh, sporočilo komisije iz leta 2008 je vsebovalo celo vrsto eh, predlogov varovanje človeškega zdravja in razumno eh, trženje živil. Gospa Liotar je v svojem poročilu predstavila tri uh, letne izkušnje in napore, ki jih je vložila v delo na tem dosjeju v ustreznem odboru Evropskega parlamenta. Uspela je v prvi obravnavi uh, doseči dogovor za večino predlogov in predlogov sprememb. 685 poslank oziroma poslancev je takrat podprlo njeno delo in mislim, gospod komisar, da je to zelo pomembno. No, sveta tukaj ni, kaj ti to bi rekel tudi njim, če bi bili tukaj. Skratka, živila, ki. Eh, so nastala iz kloniranih živali in njihovih potomcev, nimajo kaj iskati v tej uredbi. In še nekaj hočemo, gospod komisar, zakonodajni predlog Evropske komisije. Zeleni bi želeli iti še korak dlje v zvezi s tem in bi želeli zahtevati moratori za enkrat za te vrste živila. Mi pa želimo, da bi čim prej komisija pripravila ustrezni predlog, v katerem bo upoštevala tudi celo vrsto zahtev, ki so jih eh, že govorniki pred mano natančno opisali. Mudi se, sveta, kot pravim, ni, ampak svet je sprejel zelo malo predlogov sprememb iz prve obravnave Evropskega parlamenta. Pomembno je, da se svet nekoliko bolj resno losi, loti te tematike, kajti njegovo stališče do sedaj je obžalovanja vredno. Ta pasivnost je nekaj, kar nas ni pripeljalo nikamor. Večkrat smo se v zadnjih mesecih in tednih sestajali s svetom, pa nismo naredili nobenega koraka naprej. V eh, tako imenovanem spravnem postopku moramo sedaj narediti vsaj majhen korak naprej. Mislim, da moramo podpreti predloge poročevalke. Dejstvo, da imamo eh, toliko predlogov sprememb še iz eh, prve obravnave, kar zadeva klonirane živali, eh, kaže na to, da je parlament zelo resno razumel svojo eh, vlogo in dožnost na tem področju. Sedaj pa potrebujemo eh, odkrit in vsebinski posvetovalni postopek. Upamo, da bo komisija še naprej znala prisluhniti zahtevam parlamenta in da bo pripravila ustrezni zakonodajni predlog, ki ga želijo državljani Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod, eh, torej Zdaj dajem besedo gospe Ani Rozbah, e FD. Personlje er je alci. Hvala gospe poročevalki. Ves čas govorimo o zaščiti pravic porabnikov, potrošnikov in tudi ta direktiva predvideva nekatere prvine o eh, aromah in eh, z, o aditivih in tako naprej, ter seveda na materijalih. Vse to lahko vpliva na naše zdravje in če je tako, je treba stvari ustrezno obravnavati tudi iz zdravstvenega stališča. Zato je prav, da imamo ustrezno zakonodajo, to do naši interesi gredo še naprej. Kar se tiče nanomaterjalov in kloniranih živali, gre za izdelke, ki so že na trgu v številnih državah in kdo jih pravzaprav ščiti. Ali želi industrija več eh, prodati ali gre za interes potrošnikov. Mislim, da gre tu za interes potrošnikov, ki želijo imeti nekaj sicer nekatere izdelke na trgu, trgu hkrati pa seveda za nekimi razumnimi sestavinami. želimo si izdelkov brez umetnih dodatkov, brez umetnih aditiv, aditivov. Eh, vsekakor se pa zahvaljujem tukaj komisarju Daliju v zvezi z kloniranimi živalmi. Namreč v Evropski uniji si želimo izdelkov, ki ne bodo obremenjeni s eh, temi eh, proizvodi. Številne živali pridelamo v Evropi in želimo si, da tukaj ne bi bilo takšnih dodatkov. No. Hvala lepa, gospa Rozbahova. Zdaj dajem besedo gospodu Tanaseskuju v imenu samostojnih poslancev. Tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, hrana, ki jo pridobivamo iz kloniranih živali, je, mora biti ocenjena, kar se tiče tveganja, še preden je potem označena in dana na trg. Isto velja seveda za uh, uh, hrano oziroma živila pridobljena iz njihovih potomcev, potomcev kloniranih živali. Gre za zaščito človeškega zdravja. Ko govorimo o novih živilih, je seveda raz, zanimivo razmišljati o barvitih in raznovrstni novih hrani, to da žal je stvarnost precej bolj siva. Želja v želji, da ne bi uporabljali nanomaterialov, nanotehnologij brez ocene, to je seveda legitimno. Toda nova odkritja so vedno bolj pogosta in to lahko prinaša tudi rešitve za boj proti lakoti na svetu. To pa ne pomeni, da moramo spregledati varnostne vidike tako za našo kot za druge generacije, za naslednje generacije. Ko govorimo o novih živalih in kloniranih eh, živilih in kloniranih živalih, eh, gre za nove stvari in rad bi povedal, da tehnologije, ki se uporabljajo pri tej proizvodni, so danes še pogosto eksperimentalne. In konec koncev, ali ste pripravljeni takšna živila dati tudi svojim otrokom? To je vprašanje. Hvala lepa. Govorili so vsi govorniki v imenu političnih skupin, zdaj pa gremo naprej na kolege, ki želijo govoriti individualno. Najprej dajem besedo gospodu Petru Lize v dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi, gospod komisar. Najprej tudi jaz eh, se zahvaljujem gospe Liotard. Evropska ljudska stranka ne more podpreti vseh vidikov dodatnih eh, živil, potem tudi živali oziroma krme, eh, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, ampak eh, kljub temu je to delo bilo dobro. Prav tako se zahvaljujem poročevalki Senci Pilar Ajuza, ki je opravila zelo dobro delo, ampak povedala je že tudi, da v naši politični skupini bilo precej sporne diskusije glede kloniranja živali. Kot koordinator lahko z veseljem rečem, da je večina Evropske ljudske stranke za prepoved kloniranja in da bomo to jutri tudi kazali z glasovanjem, neodvisno od posameznih mnen, ki so drugačna. Glavni razlogi za razpravo naše politične skupine so bili naslednji. Naši kmetijski strokovnjaki menijo, da ni potrebno imeti mesa iz eh, kloniranih živali, da bi zagotovili varno skrbo s hrano. Iz etičnih razlogov moramo prav tako reči, da če se uporablja kloniranje živali v večjem obsegu, bo tudi lat, lažje postalo klonirati ljudi. Tudi to je neetično. Ljudje so proti temu, to kažejo vse ankete in kdor dejansko prebere tudi stališče EFSE, potem ne more eh, mirne vesti zagovarjati kloniranja tega oziroma mesa iz kloniranih živali. Tako da to je zelo pomemben razlog. Najpomembnejši razlog pa je zaščita živali, to pravi EFSA in tudi EGE, e, tudi drugi, da klonirane živali trpijo. Le 10 odstotkov embrijev eh, preživi do rojstva, na to pa uh, jih tretjina umre do tretjega meseca in običajno umrejo v velikih bolečinah, imajo hude bolezni in treba jih je uspavati. Tako da zaščita živali ni le eno načelo, ki ga je mogoče uporabljati ali pa ne. Očeti naših pogodb so rekli, da ne smemo sprejemati zakonov, ki ne spoštujejo zaščite živali. Zato bo naša, večina naše politične stranke podprla to poročilo jutri. Hvala lepa. Zdaj pa za dve minuti Joe Lennon. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. V političnih skupinah je situacija dokaj podobna. Tudi pri nas je bila debata zelo raznolika in tudi sporna glede te uredbe, ampak velika večina meni, da se bomo jutri strinjali s poročevalko, torej da bomo glasovali za poročilo in s tem dali jasen signal za komisijo in svet. Mislim, da imamo nek konsens. Gospod komisar, vi ste rekli, da pri, smo pri novih živilih obvezni eh, izvesti vnaprejšnjo oceno, preden damo ta živila na trg. In potrebujemo tudi centralni postopek tovrstnih dopuščan oziroma odobren, ne pa 27 različnih odobritev, kajti to uh, bi pomenilo veliko neskladje med nami. Imamo nove tehnologije, ki vstopajo v živilski trg, to je že bilo rečeno, omenjena je bila nanotehnologija, gensko spremenjeni organizmi in stališče naše hiše je, da bomo previdni, dokler ne poznamo vseh podatkov in dokler ne bomo mogli biti gotovi, da bo da naši ljudje dejansko kupujejo v supermarketih zelo varna živila in jih kasneje tudi uh, Eh, uživajo. Sveda ne izključujemo nobenih prepovedi, želimo torej eh, ohraniti izbiro potrošnikov, zato se zauzemamo za označevanje živil, kadar se bujajo ta eh, te materijale. Upamo, da bo komisija naslednji teden ob svoji razpravi o nanomaterijalih prišla do neke opredelitve in morda tudi do neke ureditve, tako da bomo imeli več materijala, um, v rokah, glede tega, kako naj bi obravnavali nanotehnologijo. Glede kloniranja je bilo rečeno že več stvari. Um, vesel sem, da bomo s to novo uredbo sedaj omogočili ureditev tudi drugih tem, ki niso tako sporne. Zato bi vas prosil, da pred koncem spravnega postopka sami sprejmete odločitev o prepovedi kloniranega živila. Hvala lepa. Rapor. Hvala lepa, gospod Lajnen. Zdaj pa za eno minuto, gospod Rossi. Uredba o novih živilih vsebuje tudi seznam izdelkov, ki so sprejemljivi na evropskem trgu. Predlogi sprememb govorijo o tem, da se morajo takšni izdelki, da morajo biti v skladu z pravili o varnosti živil v Evropski uniji, tudi za tista živila, ki so uvožena. Zagotoviti moramo, da na našem trgu ne bo živil, ki se bodo izognila takšnim pravilom in takšnemu preverjanju. Torej, seznam, na katerem je tudi klonirano meso za potrošnjo, tega si seveda ne želimo si, da bi takšno meso prišlo na takšen seznam in upam, da bo komisija hitro predstavila predloge v zvezi z označevanjem in sledenjem takšnih kloniranih, torej izdelkov iz kloniranega mesa. Seveda nismo za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 pre, preboja. Preboj bi bil, če bi v Evropsko unijo uvažali le takšne živilske proizvode, katerih proizvajalci eh, izpolnjujejo enako stroge predpise in pravila kot kmeti in proizvajalci v Evropski uniji. To vključuje seveda tudi uh, mađarske kmete in proizvajalce. Tukaj moramo uveljaviti načelo noskrižne skladnosti. Torej, le če bodo veljala vsa pravila glede varnosti živil in zaščite živali, le v takih primerjih lahko uvažamo to vrstna živila. Preboj pa bi pomenilo to, da oziroma preboj je že to, da je treba označevati gensko spremenjene organizme in zelo pomembni so tudi trenutni predlogi, da bi načelo varnih živil postavili v osrednjo točko. Prosim vas, da upoštevate težek položaj kmetov po Evropi in da se tukaj ustvarijo pošteni konkurenčni pogoji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Morvaj. Zdaj pa za dve minuti, gospa Rostet. Merci, Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Danes se pogovarjamo o uredbi, ki je izjemno pomembna, saj vključuje nove elemente v živilih in pri njej inovativnost v živilski industriji igra izjemno veliko vlogo. Zato je treba priznati tudi dobre plati nekaterih novih izdelkov, In eh, kar se tiče dajanja na trg v Evropski uniji živil pridobljenih iz kloniranih živali in njihovih potomcev, tu žal se ne morem strinjati s tistimi, ki bi najprej radi izkoristili to uredbo za to, da sistematično prepovedo eh, nekatere zadeve. Škoda je, da imamo tu neko ideološko stališče, kar se tiče kloniranih živali. Evropska komisija tukaj predlaga nekaj, kar ne prejudicira prepoved, prepovedi ali dovoljenja. Tu gre za resnično občutljiva vprašanja, ki potrebujejo ustrezno obravnavo. Zato ne smemo sprejeti nečesa sistematično iz načela oziroma nečesa, kar je slaba odločitev, še preden stvari ne pregledamo in, in proučimo. Torej, to je bistveno, da se opremo na znanstvena stališča, ne pa na, da izhajamo iz ideoloških izhodišč. Če bi pred desetletji obstajal takšen, tak, če bi ostajala takšna načela, potem recimo ne bi nikoli prišli do presaditve srca in stotine bolnih ne bi bilo zdravljenih. Kar se tiče nanomaterialov, kar se tiče uh, semena, Eh, kloniranih bikov in tako naprej. To se že uporablja in kakšne so eh, posledice za čezatlansko eh, trgovanje? To je vprašanje. Kar se tiče potemcev teh bikov, naprimer, ti so že na evropskem trgu. Ko se torej pogovarjamo o živilih pridobljenih iz kloniranih živali, pustimo Evropski komisiji, da suvereno odloči o teh zadevah, zato da bo zagotovila živil, varnost živil, pri tem pa mora naš parlament imeti seveda vse možnosti, da se o tem pogovarja, da, in, da se o tem izreče, ker gre za bistvena in resna vprašanja. Kolega. Hvala lepa, gospa Grostet. Zdaj pa gospod Šelhard za dve minuti. Ja, gospod predsednik, gospe in gospodje, spoštovani gospod komisar. Na začetku sem se postavil vprašanje, ali potrebujemo uredbo o novih živilih, ali nimamo že dovolj pravil na področju živil. Uh, Ja, ampak mislim, da dejansko potrebujemo to uredbo z vidika naših naporov, da bi zmanjšali birokracijo. Zato pa se mi zdi vendarle ta dokument nekako kritičen. Kaj ti če? Že imamo to uredbo, potem mora veljati samo za nova živila. Če poročevalka sedaj pred drugo obravnavo znova vnaša v ta tekst vse, predloge sprememb, ki so bili zavrnjeni v prvi obravnavi, vključno z gensko spremenjenimi organizmi, kjer je zakonodaja že zelo obširna, potem je ta pristop po mojem mnenju napačen. Če sedaj vnašamo te predloge spremembe, potem to ne odraža razumnega zakonodajnega um, postopka oziroma razumnega postopka, temveč je to nekaj, kar samo še zmede javnost paziti moramo, da se ne bo ponovilo nekaj iz preteklosti, da um, diaboliziramo novo tehnologijo. Šele pred nekaj tedni sem slišal predstavitev uh, nemškega strokovnjaka za nanotehnologijo in bil sem presenečen, kakšne informacije so že zbrane, kakšne raziskave so že bile izpeljane in mislim, da je treba te strokovnjake tudi povabiti v naše odbore. Tako da ne bomo vse čas govorili, da je treba o nanotehnologiji še veliko več raziskati, ampak dobro je, da vemo tudi, kakšne so možnosti, ki jih nanotehnologija prinaša in te je tudi treba izkoristiti. Z vedika kloniranja živali pa bi vas želel spomniti, da smo z Lizbonsko agendo se zavezali k zaščiti uh, živali in da bomo vse čas upoštevali dobro počutje živali. Zato sem vesel, da je komisar dejal, da bo predložil nov dokument o tej problematiki in z velikim zanimanjem pričakujem, kaj bomo lahko prebrali. Uh, Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Šnelhart. Zdaj pa za minuto in pol, gospa Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Scopul acestui regulament. Hvala, gospod predsedujoči. Način, eh, namen prenove te uredbe je seveda varstvo potrošnika, eh, tudi dobrobiti živali in okolja. Veliko dvomov obstaja glede varnosti eh, mesa iz kloniranih živali. Tako ne vemo, kakšne bolezni lahko to prinese in tudi znanstvenikom še ni jasno, kakšne so posledice in kakšne so vzročne povezave eh, med različnimi tehnikami in živili iz kloniranih živali. Večina kloniranih organizmov ne preživi oziroma hitro umre. In konec koncev, kloniranje prinaša tudi nekatere skrbi glede zdravja. V tem trenutku so stvari nejasne, kar se tiče zdravja ljudi, hkrati pa so tu tudi etična vprašanja. Ima, tu so tudi nekatere moralne posledice in te stvari je treba razčistiti, preden izrazimo svoje mnenje. Glede etičnih vidikov je treba reči in ko se govori o tem, da klonirane živali niso eh, primerne, mislim, da je prav, da se to izloči iz te uredbe. Hvala, gospa Antonescu, da je pa kolega Fjellner. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. To, kar imam jaz na krožniku, ni to, kar so imeli na krožniku moji starši. Zakaj je temu tako? Uh, Ja, oni so imeli prav tako nekaj drugega, druge jedi uh, na krožniku kot njihovi starši. To pomeni, da se stvari razvijajo, ne glede na to, da um, bomo morali uvideti, da bodo tudi naši otroci nekoč jedli nekaj drugega kot jemo mi. In pomembno je, da ne prepravljamo povemo novih živil že kar tako vse poprek in vnaprej. Tukaj obstajajo tri temeljna načela, ki pa jih moramo nujno spoštovati. Kot prvo, da ima zakonodajna ureditev mora izhajati iz znanstvenih raziskav, eh, torej to pomeni, da ne sme biti več vprašanje, ali gre tukaj za osebni okus ali za neke druge eh, interese. To pomeni, da moramo dejansko pozdraviti novi razvoj, ne pa da se proti njemu borimo. Kot drugo, zagotoviti moramo, da bodo naša živila varna. Potrošniki bodo obrnili hrbet novim živilom, če ne bodo menili, da so varna. Kajti to je tisto, česar si želijo državljani. In tretje, resnično moramo zagotoviti, da se to vrstni argumenti proti novim živilom ne bodo pretvorili v ovire za trgovanje. Zagotoviti moramo, da imamo varne podproizvode, ki so dobro preiskani. Hvala lepa. Hvala, gospod Fjellner. Zdaj pa spet za minuto in pol, gospa Klas. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe kolegice in kolege, gospod komisar. Nova živila pomenijo, da potrebujemo tudi nova pravila in poleg zaščite potrošnikov se tukaj pojavljajo tudi etična vprašanja, ki vplivajo na oziroma ki se pojavljajo s novo proizvodnjo in te vprašanja so relevantna. In kot danes kaže razprava, je prvo vprašanje tukaj meso iz kloniranih živali. Naša oskrba v Evropski uniji z mesom je zadostna. Že to kaže, da ne obstaja razloga za to, da bi posegali po mesu iz kloniranih živali. Vsekakor to meso ni škodljivo vnaprej za zdravje, vendar pa ni mogoče vedno vnaprej izključiti tveganj. Ne obstaja jasnih dokazov glede tega, kako trpijo te živali, pri čemer je to že zdaj dognano oziroma statistika kažejo, da um, te klonirane živali hitreje obolevajo. Kloniranje je nek poseg v stvarjenje in tukaj potrebujemo jasno politično odločitev klonirane živali ne smejo vstopiti v našo živilsko verigo. Tukaj morajo imeti dos, dos, eh, dos, neko stalno in dosledno stališče, ki ga bomo zastopali napram našim državljanom. Potem, kar zadeva nanotehnologije. Uh, Če hočemo zagotoviti varnost eh, potrošnikov in tudi jasna pravila proizvod, za proizvajalce, potrebujemo tudi horizontalno opredelitev, ki ne bo veljala le za nova živila, temveč eh, tudi za kontaktne materijale, za um, kozmetiko in za biocide, torej vse te uredbe in direktive, o katerih trenutno razpravljamo. Komisijo prosim, da čim prej predloži predlog na to temo. Glas. Hvala lepa, gospa Klas. In ta krok bo zaključila, zaključila za eno minuto gospa Ronculi. Sì, grazie, presidente. Otto... Hvala, gospod predsedujoči. 80 odstotkov državljanov v Evropski uniji meni, da je kloniranje neprimerno, 60 pa jih meni, da, pa pravijo, da nikoli ne bi jedli živil pridobljenih iz kloniranih žival, kar dokazuje, da nikakor ne smemo dovoliti takšne proizvodnje v Evropski uniji. Kar se tiče komercializacije takšnih izdelkov, moramo razmišljati predvsem o posledicah takšne izbire. Torej, živila pridobljena iz kloniranih živali bi lahko pripeljala, privedla do hudih zdravstvenih težav. In strinjam se z gospod Antonesku, danes še ne vemo, ali eh, je kloniranje varno in ali ne prinaša nevarnosti za človeško zdravje. Te tehnike zagotovo prinašajo trpljenje za živali, to je gotovo, to je tisto, kar že vemo. In številni pridelovalci nam zagotavljajo pravo hrano, dobro živalsko hrano, torej zato smo proti kloniranim žive, živalim, smo pa za uravnoteženo in tudi sredozemsko prehrano. Hvala lepa. Zdaj začenjamo z uh, govori po načelu, kdor pritegne pozornost. Dali bomo besedo petim govornikom takšna je, takšno je pravilo, nepisano pravilo. Imam sicer seznam sedmih govornikov tukaj, da, torej na mesto petim bomo dali danes besedo sedmim govornikom, ki so pritegnili mojo pozornost. Gospa Kastinger najprej. Dank, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala poročevalki za opravljeno delo. Zelo postravno je, da ste to drugo obravnavo uh, poskušamo doseči neke usklajene predpise glede varnosti živil v Evropski uniji. S tem se zagotavlja visoka raven eh, varnosti živil v Evropski uniji. V moji glavah pa so predvsem etični in eh, podobni vidiki glede kloniranja samega. Kmetijstvo v Evropi proizvaja živila na najvišji ravni, ne glede na to, a gre za konvencionalno ali kakšno drugo uh, Eh, proizvodnjo. Imamo visoke zahteve od kmetov v Evropi, te smo eh, upeljali in jih tudi izvajamo. Zlasti na področju živil mora veljati previdnostno načelo. Glede varnosti oskrbe živili. Vemo, da ne potrebujemo mesa iz kloniranih živali. Evropski parlament bi zato tukaj v drugi obravnavi moral zauzeti enotno stališče. Sledi gospa Kadenbach. Ein herzliches Dankeschön. Najlepša hvala poročevalki in velika prošnja za komisijo, da vse te apele, ki ste jih danes slišali, vzamete resno. Potrebujemo novo uredbo o novih živilih, tako da bodo ta nova živila na trg prihajala varno. To, če se ne potrebujemo, je klonirano meso. Razlogi za to so številni. Naši evropejci naši potrošniki zavračajo ta produkt. Po eni strani bi to predstavljalo neko, ustvarjalo neko paniko, drugi pravijo, da je to sovražno do znanstvenikov in do znanosti. Ampak dokler nimamo res neoporečnih znanstvenih dokazov glede varnosti teh živil kloniranega mesa, moramo biti proti dovoljevanju in odobritvi tovrstnih proizvodov. S tem eh, ne upoštevamo le želja naših potrošnikov, temveč je to dobro tudi za naše splošno kmetijstvo. Hvala, Karin. Zdaj pa ima besedo gospa Vertman. Dankeschön, Herr Präsident. Hvala lepa, gospod predsednik. Glede uporabe nanomaterijalov v živilih bi želela povedati, da je med državljani velika negotovost glede tega. Tudi Evropska agencija za varno hrano opozarja, da trenutno stanje znanstvenih dokazov ne kaže jasnega stanja glede tega, kako vplivajo nanomaterijali na, na človeško telo. Zato teh materijalov ne smemo dovoljevati, dokler se ne opravi, opravijo vsa preverjanja tvegan, tako da bodo živila brez vsakih domov varna. Zahvaljujem se in občudujem poročevalko. Kolega. Hvala, kolegica Vertman. Zdaj pa gospod Mikolasik. Mr. Chairman, Mr. Com gospod predsedujoči, gospod komisar, rad bi poudaril, prepov, prepoved trgovanja z živili iz kloniranih živali njihovih potomcev. Verjamem, da je to nesprejemljivo ne le stališča trga, kajti na trgu imamo dovolj živil, hkrati in, in ne potrebujemo še dodatnega mesa iz kloniranih živali, hkrati pa je to problematično tudi iz etičnih razlogov. Tu bi rad posebej povdaril stališče Evropske skupine za etiko, ki je osnovano na znanstvenih ugotovitvah eh, in govori o kloniranju tako stališča okolja kot stališča dobrobiti živali. Znanje o dobrobiti živali, eh, stališča kloniranih živali in njihovih potomcev, eh, govori o tem, da ni nikakršnih argumentov za, govornik je bil prekinjen, Zdaj ima besedo gospod Arsenis. Prodre, eh, Pitrope. Gospod predsedujoči. Ko govorimo o prepovedi kloniranega mesa na trgu, gre za nekaj, kar je dejansko na podlagi tudi Lizbonske eh, pogodbe in člena 9. Eh, potrebujemo ustrezne študije v zvezi z varnostjo za zdravje in tudi v zvezi z vprašanjem kako, eh, živali, ki so v to upletene. Gre torej za pomembne zadeve, eh, tudi za nanomaterijale, s katerimi se bomo morali ukvarjati, ampak kar se tiče označevanja, je tudi to pomembno, zato da bodo evropske državljani imeli možnost izvedeti, kaj vsebuje hrana, ki jo jedo. In da bo na ta način zagotovljena tudi Eh, zagotovljeno, da je bila ta hrana proizvedena v ustreznih okoliščinah. Hvala, gospod Arsenis. Sledi gospod Dajana Doc. Uh, that... Gospod komisar, gospod predsedujoči, verjamem, da klonirane živali in njihovi potomci ne bi smeli biti uporabljeni za proizvodnjo mesa. Tu moramo, morate posvetiti ustrezno pozornost temu vprašanju in tudi temu, da nobene vrste izdelkov ne bo prišlo na trg. Nanotehnologije se veliko uporabljajo po celotnem svetu in v Evropi potrebujemo ustrezno definirane in raziskane izdelke, ki bodo zagotovili varnost za človeško zdravje. Tako v zvezi s tehnologijo kot z materijali je treba imeti ustrezno zakonodajo po celotni prehrambeni oziroma potrošniški verigi. Stvari morajo biti preizkušene, označene, preverjene, zato da ne bodo škodljive za zdravje. Tudi uvoz iz tretjih držav mora biti podvržen istim standardom, kot velja v Evropski uniji. Vse to je treba ustrezno preizkusiti, zato da bo zdravje eh, potrošnikov zagotovljeno. Govornica je bila prekinjena. Gospa Rojtova. Spravodajce pro stanovisko v IMKU. Žal mi je, da ni pravega soglasja in da bomo najbrž imeli spravni postopek. Zagotovo bi si želeli na enem kraju imeti vse postopke za to, da bo dostop uporabnikov do informacij poenoten. Kar se tiče varnosti živil, smo že v prvem, prvi obravnavi uspeli v, vključiti nekatere uh, zadeve na seznam, ki so tukaj pomembne. In kar se tiče označevanja izdelkov, eh, so te stvari še vedno nekoliko kontroverzne. Tu, ne, tu gre tudi za gensko spremenjene organizme, In zato moramo tukaj zahtevati, da bo komisija ponovna, ponovno pregledala ustrezne uredbe. Zaključili smo oziroma zaključujemo z gospodom Silvestrem. Dovremmo avtorizzare la commercializzazione. Dovoliti moramo komercializacijo mesa iz kloniranih živali, to da vprašanje tukaj je zakaj. Namreč, ali imamo premalo mesa v Evropi? Ne, odgovor je ne. Torej, ta argument ne zdrži. Imamo dovolj tudi informacij za potrošnike, ali lahko potrošniki jasno razumejo, kaj izbirajo, ko izbirajo takšna živila, torej živila iz kloniranih živali ali ne. Torej, vsekakor nimamo dovolj informacij v zvezi s temi novimi zadevami. Kar pa se tiče znanstvenega stališča, Eh, čez 50 let, recimo, eh, bodo stvari drugačne. Zdaj smo recimo porabili 50 let, eh, da smo ugotovili, da lahko iz plesni pridobivamo penicilin in podobno je tudi tukaj. Potrebujemo več časa, da bomo ugotovili, kakšne so zadeve. Zdaj pa bi radi dali na trg te, no, ta nova živela. Ne, tega ne smemo sprejeti, Evropa si ne želi in govornik je bil prekinjen. Hvala lepa zaključujemo s tem krogom. Eh, zdaj bom dal besedo še gospodu Dalijo, komisarju, da se ozove na komentarje. Izvolite, gospod Dali. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, ker ste mi dali besedo. Rad bi potrdil svojo podporo naslednjemu vidikom, da zamenjamo decentraliziran postopek od izdajanja odobritev z centraliziranim. Oceno bo sprejemala EFSA in da se na te podlage odloča komisija. Kot drugo, uvedba postopkov za dopuščanje tradicionalne hrane iz tretjih držav, tako da bi bila ta hrana podvržena oceni tveganja. Kot tretje, da bi zagotavljali inovacije in zagotavljali varnost živil, je treba zaščititi podatke o novo razviti hrani. Četrtič, potreba po znanstveni opredelitvi nanomaterialov, ki bi bila takšna, da bi lahko spremljali stanje znanosti. To je opredelitev, ki ne bi smeli skopa, skovati politiki, temveč znanstveniki. Petič, opredelitev dejstva, da vsi, vsa živila, ki vsebujajo nanomaterjale, potrebujejo posamezno odobritev. Šestič, pravica potrošnikov, da se odločajo na podlagi vseh informacij, ki jih morajo dobiti na voljo glede živil, ki vsebojo nanomaterjale. Glede kloniranja sem slišal poglede poslancev in sedaj bom dejansko razmislil, ali je ta uredba primern mehanizem za obravnavo tega vprašanja, saj sega prek tega, prek eh, te uredbe. Uh, Gospa Grostet, lahko vam povem, da bomo poročilo o kloniranju eh, pripravili strezno glavo in upoštevali bomo vse vidike eh, proizvodnje živil iz kloniranih živali in njihovih potomcev. Tukaj bom še naprej nagoval razpravo tako s parlamenta kot s svetom. To vrstno poročilo bo predlagalo tudi možnosti za uravnotežene Uh, pristope, ki bodo upoštevali želje in interese vseh potrošnikov in tudi naše mednarodne obveznosti. E, Hvala lepa in to razpravo bo z dvema minutama zaključila gospa poročevalka Ljutar. Ja, dank u wel en ik wil alle deelnemers aan het debat heel hartelijk bedanken. Dovolite mi, da se zahvalim vsem, ki so sodelovali v tej razpravi. Eh, škoda res, da tukaj ni sveta, želeli bi si, da bi poslušali to razpravo in da bi slišali, kakšno je naše zelo jasno stališče. Žal mi je, da tu ni tudi več ljudi, ki bi sodelovali v razpravi. Zagotovo si sama ne želim najti na svojem krožniku kloniranih živil oziroma živil iz kloniranih živali. Eh, treba pa je jasno povedati, da potrebujemo ločeno posamično zakonodajo in da tu ne gre samo, torej samo uredba o novih živilih ne more vsega tega rešiti. Isto velja za eh, nanotehnologije. Nano Govorili smo veliko torej, o kloniranih živalih, o nanotehnologijah, ampak gre tudi za druge stvari, gre za druge nove tehnologije, ki jih bomo morda še odkrili ali pa ki so pač danes še nove. In zagotovo je, bodo še nove rešitve v prihodnosti. Ne želimo si iti proti inovativnosti, vendar pa moramo zagotoviti, da bodo državljani imeli možnost ugotoviti, kaj imajo na krožniku. Gre za to, da bodo ta živila zdrava, varna za nje in mislim, da Uh, uh, ta razprava o kloniranju ne bo sicer ovira za sprejem in potrditev uredbe o novih živilih. Ko govorimo tudi o živilih, ki prihajajo z tretjih trgov, uh, tudi to je torej pomembna tema in uh, Tu, ko gre za naravne izdelke, nikakor ne smemo preprečevati njihovega uh, uvajanja na trg. Verjamem, da, bodo te jasno, da se bodo te stvari jasno prikazale in upam, da bo tudi glasovanje ustrezno in pozitivno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ljotar. S tem zaključujemo to razpravo. Jutri opovdne pa bo glasovanje. El punto siguiente del orden del día es el informe Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Kramerja o industrijskih emisijah, o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Gre pa za prenovo